über 360. Komisija mora plačati za to sliko.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 Ne želim vas dolgo zadrževati. Rad bi spomnil kolegice in kolege, da je 23. oktober leta 56 se je začel velik evropski dogodek revolucija v, na Mačarskem. Včasih jo zlo, nažalost zlorabljajo eh, revolucionalisti.